Ponovno začenjamo z zasedanjem, ki je bilo prekinjeno 25. februarja 2010. Na samem začetku najprej obvestila predsednika. Ob otvoritvi plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta vas moram ponovno obvestiti o tragičnih naravnih katastrofah v zadnjih dneh.